Reutzmanu v skladu z drugim odstavkom 6. člena poslovnika bomo to predali odboru za pravne zadeve. Potem drugo sporočilo strani Evropske ljudske stranke in pa social, socialistov demokratov. Smo dobili zahteve za imenovanja v odbore in resolucije. Tako je gospod Borisov bil predlagan za odbor INTE in pa gospa Franceska Baručo za odbor za, eh, za odbor Libe in pa za odbor Krim ter za delegacijo za odnose z državami Mašreka. Zanima me, ali ima kdo kakšen ugovor tem imenovanjem, če nihče ne ugovarja, so s tem ta imenovanja potrjena. No, ker trenutno nimamo nobene točke več na dnevnem redu, bom prekinil zasedanje do glasovanja ob 12. uri.